So, sieht so aus, als wenn wir starten. Tako, sedaj mislim, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko in sicer za vprašanje za ustni odgovor svetu, ko gre za razmejitev območji z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike oziroma SKP. Gospa Köstinger je prva, dve minuti imate. Hvala, gospod predsedujoči, hvala tudi svetu, ki se je na koncu le pojavil. Mislim, da gre za zelo pomembno in delikatno temo, ki je pomembna za Evropski parlament, ki želi eh, razpravljati o tej temi z vami. Evropska komisija bo v okviru reforme SKP opravila eh, novo ocenitev teh eh, področji. Že leta 2010 smo sprejeli v Evropskem parlamentu ustrezno poročilo sedaj bo, uh, v, v, bo um, komisija in njena delovna skupina opredela osem meril glede tal in podnebja, ki bi jih uporabili za določanje zemlišč in tako naprej. Kolegica, zaradi tolmačev, če ne zaradi koga drugega, prosim, berite bolj počasi. Torej, v določenih uh, območjih bo zaradi tega prišlo do novih razmejitev območij. Z, uh, omejenimi možnostmi. Eh, zaenkrat še nimamo natančnih izračunov in simulacij, vendar v reformi SKP bo Evropski parlament so zokanadajalec na tem področju, zato potrebuje vse relevantna dejstva. Moramo preprečiti, da takšna območja z omenimi možnostmi ne bodo izginila z zemljevido. Eh, zanima nas, kdaj bo eh, svet končal posvetovanje v svezi s tem, kdaj bo parlament dobil ustrezne podatke in eh, kdaj bomo lahko na podlagi relevantnih podatkov se odločali. Hočemo delati na podlagi ustreznih podatkov v dobro kmeticev. Dokler teh podatkov ne bomo dobili, bo težko odločati o tem. Zato vas pozivam svet, da naše želje resno vzamete. Potrebni bodo novi programi za go, uh, kmetijska gospodarstva. Tudi posamična razmejitev območij bo sedaj morala biti drugačna kot do sedaj. Kriterije, merila potrebujemo. Zlasti zato, da bomo zaščitili tista območja, ki imajo najtežje pogoje kmetovanja javni interes oziroma storitve v javnem interesu v kmetijstvu je treba priznati v vseh kmetijskih območjih Evrope. Gre tudi za varovanje kulturne dediščine. Od vas pričakujemo konkretne rezultate. Najlepša hvala. Hvala. Naslednji govornik. Dve minuti dobi je gospod Kapula Santos. Dobrigat, senjor prezident. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Predstavniki sveta. Kmetijsko dejavnost je treba mm, na podeželju ohraniti. S tem se vsi strinjamo. Seveda hočemo tudi bio, biotsko raznovrstnost ohraniti. Moramo zaščititi naše vode in tako naprej. Ta koncept je torej zelo pomemben sedaj pa gre za eh, načelo pomoči posebnim eh, območjem. Razprava teče o zelo praktičnih zadevah, po našem mnenju. Mi, kot poslanke in poslanci, smo eh, so odgovorni pri so odločanju o reformi SKP-a. Če hočemo se odločati, potrebujemo podatke. Ne moremo spremati nobenih zakonodajnih aktov, če ne vemo, ali bodo nova merila lahko uporabna. Svet bi nas res moral informirati o tem, države članice bi morale biti informirane o tem. Diskriminatorno deluje svet eh, proti nam, ko gre za uporabo teh novih osem meril glede tal in podnebja. Zato bi želel vedeti, ali lahko svet te podatke posreduje. Če jih lahko posreduje, me zanima kdaj. Mislim, da je to uh, absolutno nujno, če naj Evropski parlament opravi svojo vlogo kot so uh, zakonodajalec. Uh, Eh, če bodo sedaj roki, ki so predvideni, skrajšani, kot je menda predlagano, potem eh, Evropski parlament ne bo mogel svoje vloge opraviti, kot je treba. Torej, resnično plediram, da nam svet zelo konkretno in jasno posreduje podatke in informacije o tem, ali in kdaj nam bo lahko posredoval podatke o teh osmih merilih, ki so nujno potrebni za naše soodločanje. Najlepša hvala. Naslednji govornik, dve minuti, je gospod Nicholson. Hvala, gospod predsedujoči. Skupna kmetijska politika in pomoč eh, nekaterih območij z omejenimi možnostmi je nujna. 70 odstotkov našega kmetijskega območja spada v to kategorijo. In tukaj gre zlasti za interese kmetovalcev, ki se samo eh, v polovičnem delovnem času, če smemo tako reči, ukvarjajo s kmetovanjem. V sedanjem predlogu je videti, da v Združenem kraljestvu po novem predlogu bo celo vrsto območij izgubilo ta status. Na ta način bomo izgubili 30 odstotkov eh, zemlišč, ki trenutno so še eh, v obdelavi. V novi schemi plačil se mi zdi, da bodo nekatera območja veliko izgubila. Mislim, da je komisija tudi tukaj odpovedala, ker ni opravila ocene eh, učinkov v okviru teh predlogov. Mislim, da moramo ustvariti enake možnosti za vse države članice. Moramo priznati, da gre za celo vrsto naravnih omejitev, ki omejujejo kmetijsko proizvodnjo. Želel bi s tem v zvezi poudariti, da območje, iz katerega prihajam, je trpi zaradi eh, poplav in eh, naša škoda je prav tako velika, kakor je škoda v nekaterih območjih, ki so eh, trpela to škodo zaradi suše. V okviru tega novega schema potrebujemo širši, bolj fleksibilni pristop. Sedanja schema plačil se nam zdi, da dobro deluje in je ne smemo ogrožati naj zaključim. Sprašujem se, kdo pravzaprav to reformo SKP vodi naprej. Je to komisija, je to računsko sodišče. Računsko sodišče eh, je videti, da kritizira vsako, eh, vsak predlog komisije. In ne vem, sedaj je morda komisija predlagala to kot odziv na delo računskega sodišča. Hvala. Hvala, kolega Nikolson. Naslednji govornik je gospod Lajen, tudi dve minuti dobi. Hvala, gospod predsedujoči. Na Škotskem je 85 odstotkov kmetovalcev, ki prihajajo iz območij z omejenimi možnostmi. S nekaj strahu torej pričakujemo sedaj pripravo prvih zemljevidov na podlagi uporabe biofizikalnih meril. Na prvem zemljišču je velik del uh, Škotske bil vključen v uh, ta območja, uh, čeprav ne dovolj. Sedaj, ko je pretirano uh, vlago tal uh, se odločila uporabiti komisija kot merilo, pa so se za nas stvari nekoliko izboljšale torej sedaj zemljevid nekoliko drugačen kot eh, v preteklosti. Čeprav je še nekaj resnih eh, problemov. Recimo na vzhodni škotski obali imamo zelo eh, dobra kmetijska zemljišča, ki niso vključena v ta mehanizem in to bo preprečilo njihovo izrabo v Združenem kraljestvu vsaj približno vemo, kakšen bo učinek teh novih meril na britanske kmetovalce. Spremembe v zemljevidu sta o, o, eh, redno objavljali tako škotska vlada kot tudi vlada Združenega kraljestva. Vendar nekatere druge države članice tega ne vedo. Eh, rezultati ocene učinkov enostavno niso na voljo ne državam članicam, ne parlamentom. Kako bomo sedaj lahko odločali, ali so ta merila ustrezna ali ne v okviru reforme SKP? Ključne podatke, torej nekdo namenoma eh, ne daje na voljo članom odbora za kmetijstvo Evropskega parlamenta. Gre za načelo parlament kot so zakonodajalec mora imeti enak dostop do istih informacij, kot je to na voljo tako komisiji kot tudi svetu zadevne države članice morajo čim prej razkriti te podatke, če hočemo, da bo ta zakonodaja šla skozi Evropski parlament. Kolegice in kolege, pozivam, da ta poziv podprejo. Vse podatke eh, v okviru reforme skupne kmetijske politike treba enako posredovati strani držav članic, tako komisiji kot tudi svetu ter nam. Hvala. Naslednji v imenu sveta bo spregovoril gospod Böcko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Danski minister za kmetijstvo žal danes ne more priti na ta sestanek. V imenu ministra in predsedstva bom torej odgovoril na to vaše vprašanje v zvezi z razmejitvijo območji z omejenimi možnostmi v okviru reforme skupne kmetijske politike gre za to, da moramo dobiti v pogled v posledice uporabe osmih eh, biofizikalnih meril, ko gre za določanje območij z omenjenimi možnostmi. Komisija države članice zaprosila naj pripravijo zemljevide takšnih območij. Gre za območja, ki bi lahko bila upravičena do plačil za območja z omejenimi možnostmi. To je treba eh, ugotoviti na podlagi simulacije eh, uporabe meril. Evropski parlament razumem, da hoče videti natančno te zemljevide, žal pa to še ni mogoče. Vprašanje novih meril za določanje uh, območji z omenjenimi možnostmi je seveda del reforme skupne kmetijske politike. Ampak kljub temu še nimamo javno dostopnih podatkov in informacij, kakšne bodo posledice uporabe teh osmih biofizikalnih meril. Za avtorje vprašanja se strinjam, da morata tako svet kot tudi parlament imeti dostop do istih, enakih osnovnih podatkov ko gre za uporabo teh biofizikalnih meril in njihove posledice. Za območja z zelo uh, velikimi omejitvami, kar zadeva uh, kmetijsko dejavnost. Kolikor vem, so vse države članice zagotovile preliminarne informacije oziroma podatke in zemljevide, ki kažejo posledice uporabe biofizikalnih meril. To so stvari, ki so jih države članice preliminarno zagotovile komisiji. Gre torej za preliminarne podatke, ki pa so vendarle koristni, če hočemo oceniti, kakšne bodo posledice uporabe teh meril. To je pomembno tako za svet, kot tudi za Evropski parlament. Ampak svet nima dostopa do teh podatkov in do zemljevidov. Zemljevidi so v lasti držav članic. Dostopni so ti zemljevidi za svet in Evropski parlament. Šele in ko bodo države članice dale dovoljenje Evropski komisiji za to, da jih preda nam in vam. Komisija enostavno ne more objaviti. Teh podatkov in zemljevidov. Kolikor vem, je 12 držav članic eh, se že odločilo, da bodo dale komisiji dovoljenje, da posreduje te informacije v zvezi z njihovo odločitvijo o razmejitvi območij z omenjenimi možnostmi na podlagi uporabe biofizikalnih meril. Naslednji ponedeljek se bo to zgodilo na zasedanju odbora za kmetijstvo Evropskega parlamenta v Bruslju. kolikor svet ve, je seveda uh, treba postaviti vprašanje transparentnosti in dostopnosti teh podatkov. In 16. aprila je predsedstvo spodbudilo države članice, da ponovno razmislijo o uh, zagotavljanju dostopa do teh podatkov, da bo ta cel postopek bolj transparenten. Potem datumu, torej naslednjem ponedeljku, mislim, da bo še nekaj držav članic lahko dalo dovoljenje, da tako svet kot tudi Evropski parlament eh, dobijo pogled v te podatke in v te zemljevide. Glede na ta položaj, torej svet ne more uh, nadalje odgovarjati na vaše vprašanje. To, kar bi predlagal, je naslednje. Nadaljne vprašanja v zvezi s podrobnostmi je treba na naslednjem sestanku v odboru eh, za kmetijstvo Evropskega parlamenta, to bo naslednji ponedeljek, postaviti komisiji. Hvala. Hvala. Sedaj prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Najprej v imenu ELS. Gospod Dorfman, dve minuti imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. To, kar se dogaja pri novi razmejitvi območjih z omenjenimi možnostmi, je slaba šala. In ne vem, če bo današnja razprava stvari izboljšala. Sedaj smo slišali predstavnika sveta, ki pravi, da države članice delajo na en način, svet pa popolnoma drugačen način. Ne vem, to je nekaj novega za me. Pred dvemi leti smo sprejeli poročilo o tem, tam smo v parlamentu eh, predlagali celo vrsto zadev. Nič, absolutno nič ni vključenega sedaj v predlogu reforme SKP eh, Evropske komisije. Komisija dela, kot da se nič ni zgodilo. No, sedaj se sprašujemo, kaj bo ta nova razmejitev pomenila, katera območja bodo spadala v to razmejitev in katera ne ne razumete me eh, napačno. Morda bo ta razmejitev boljša. Morda eh, bodo nekatere države članice sedaj eh, lahko uporabile plačila za več območij, ampak mislim, da moramo biti resni. Ko gre za predlaganih osem meril, ne vem, če bo do ta pomagala. Problem pa je to, da Simulacije teh meril Evropski parlament niti danes ne pozna. Pravite v svetu, da teh zemljevidov ne moremo dobiti do njihov pogled, ker so v lasti držav članic. Ampak ministri posameznih držav članic so tisti, ki naj bi rekli, bomo dali podatke ali ne. Kako bo Evropski parlament sploh imel kakšno predstavo o tem, kaj se dogaja? komisija trdi, države članice trdi, to se bo potem zgodilo, da Evropski parlament ne po, more potrditi novih meril in novih razmitev in potem bomo ponovno mi tisti, ki bomo črna uh, ovca. Tukaj gre za igrice, ki onemogočajo ustrezno delo parlamenta v interesu sveta in komisije, zlasti pa v interesu kmetovalcev, bi morali malo bolj resno delati. Hvala. Hvala. Kolega, v imenu socialistov in demokratov, dvem, eno minuto dobi besedo gospod De Castro. Gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Podatki simulacij so nekaj, kar bi bilo za nas zelo pomembno da bi lahko določili in odločali o teh osmih merilih. In Evropski parlament mora o tem biti informiran. Mi smo so zakonodajalec, sedaj pa nas nekdo pušča v temi. Države članice in svet očitno niso razumele, da, tega, da je prišlo do neke demokratične revolucije zaradi Lisbonske pogodbe. Na področju kmetijstva ima Evropski parlament eh, pravico soodločanja. Tega ne pozabite, nihče. Zato ne moremo dopustiti, da bi prišlo do nekih razlik, ko gre za uh, zagotavljanje informacij. Ena inštitucija dobi informacije, druge pa ne. Mislim, da moramo tukaj biti enakopravni s svetom in moramo vedeti, kakšna so merila, ki jih predlaga komisija komisija in svet nas morata vključiti v ta postopek. Slišali smo, da naj vsi podatki ne bili eh, posredovani in da nekatere države članice nasprotujejo temu, da bi Evropskemu parlamentu posredovali te zemljevide in podatke. Lepo vas prosim, nekoliko bolj jasno in transparentno bo pa že treba delati. Hvala, gospod De Castro. Naslednja govornica v imenu politične skupine ALDE, gospa Reimers, dve minuti imate na voljo. Gospod predsedujoči, kolegice, kolego. Preseneča me, govorimo tukaj in naj bi odločali o prihodnosti SKP, osnovnih meril za odločanje pa nimamo. Nič ne govori proti novi razmejitvi teh območij z omejenimi možnostmi. Eh, nič ne govori proti novim merilom. Ampak, če imamo sedaj osem meril glede tal in podnebja, se sprašujem, zakaj uh, ti, uh, ta merila niso uh, na voljo tudi Evropskemu parlamentu, da bi lahko ocenili, ali so primerna. Nove zemljevide potrebujemo, da ugotovimo, ali je uh, smiselna nova porazdelitev oziroma razmitev na podlagi osmih meril ne vem, kot da nekdo ne želi, da bi so odločal Evropski parlament na tem eh, področju. Sama kot eh, kmetica dvomim, ali so eh, ti ta merila, teh osem meril, bila določena ustrezno. Obstajajo seveda nekatera merila, ki jih niso upoštevali, recimo neustrezna infrastruktura, neustrezna uh, struktura kmetijskih uh, eh, um, uh, eh, gospodarstv in tako naprej. Predloge komisije moramo uh, imeti možnost stvarno oceniti in jo, jih izboljšati. Sicer pa se pridružujem tistim kolegicam in kolegom, ki bodo uh, predlagali, da eh, tega področja novih razmitev eh, ne obravnavamo reformi SKP. Hvala. Naslednji pa je za zelene. Na vrsti 1 minuto 30 kot pod smis, prosim. Hvala, gospod predsedojoči, gospod minister, kot škot in kot. Eh, nekdo iz severne Evropske regije. Želim predvsem biti tudi konstruktivn, ampak malo imam težav, kajti gre za situacijo, ki je enostavno ni mogoče braniti. In eh, kot zakonodajalci smo se znašli v težavnih situacijah. E, torej, območje z omejenimi možnostmi obsega velik del Eh, Evrope. 85 odstotkov na škotskem je takih območij in za naše kmetovalce je vse, kar sprejemamo na tem področju velikega pomena. To je ključno. Ne gre za neko subsidijarno stvar, to je povsem. Eh, torej gre za okolje, gre za pridelamo hrane in tako naprej. Na škotskem imamo model in smo tudi predvideli uh, karte in veliko območja pade torej v, ti, v to območje 5000 uh, eh, kvadratnih kilometrov izpade iz tega in zato uh, Želimo seveda več preglednosti pri tem. Ideja, da bi tu v tem parlamentu nekako delovali kar slepo, kar zadeva eh, sprejetje novih kriterijev, to je neopravičljivo. In to ni temelj, kjer smo lahko uspešni. In zato podpiram tiste kolege, ki pravijo, da ne moremo brez teh informacij in brez teh informacij tudi ne moremo uh, sprejeti nič konkretnega. Hvala. Najlepša hvala. Kot naslednji je na vrsti za skupino ICR e eno minuto gospod Bojčekovski. panie przewodniczący! E, strinjam se s tim kar smo slišali o geografskih kartah in tudi o razpoložljivih merilih kar zadeva merila mislim da naj bi temeljila predvsem na pogojih tal, na vlažnosti tal. To, kar je povedal naprimer gospod Nikolson, potem nadaljni, nadaljne, nadaljno pomembne, pomembno merilo je povezano z intenzivnostjo delovne sile. Naprimer v gorskih področjih eh, je to zelo delovno intenzivno torej delo, kmetijstvo, kjer je treba veliko vložiti dela v to. Potem gre seveda tudi za eh, oddaljenost od trgov ali oddaljenosti od uh, virov surovin. To naj bi bili torej glavni kriteriji, ki bi jih upoštevali. Hvala. Naslednji. je na vrsti za eno minuto za skupino eh, Evropske levice. Gospod Henin, prosim. Hvala predsedujoči. Da, da dobimo ustrezne zemljevide teh območij, skladno z reformo skupno, eh, skupne kmetijske politike, je pomembno iz dveh razlogov. Raj, najprej zaradi spoštovanja parlamenta kot takega. Mi smo edini, ki imamo legitimnost za to, da imamo na voljo vsa potrebna orodja za izvajanje zakonodajnega nadzora. Hkrati pa gre tu za razum, za razumno delovanje. Če želimo resnično solidarnost med posameznimi območji v Uniji, če želimo resnično dobro kmetijstvo, kmetijstvo, ki bo eh, avtonomno, ki bo uporabljalo vse vire, ki so mu na voljo, če želimo zagotoviti ustrezno hrano za potrošnike, če želimo paziti na podnebje, in seveda zadovoljiti potrebe po prehrani naše populacije, potem morajo vse države članice morati delati v tej smeri. Za ta namen potrebujemo ustrezna, ustrezne zemljevide območji z naravnimi omejitvami, ki so bistveno orodje. Ponovimo še enkrat. SKP ne sme biti stvar špekulacij, ampak stvar civilizacije, ki zadeva vsa področja življenja prebivalcev držav članic. Herzlichen Dank. Hvala. Naslednja je na vrsti eno minuto, gospa Doc, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. E, tako kot so povedali že številni, so območja z omejenimi obmožnosti pomembna tudi za Severno, Severno Irsko. 70 odstotkov je znotraj te scheme na Irskem. E, upali smo, da bo ta razprava prinesla več jasnosti, vendar se to ni zgodilo. In pravzaprav sem v zadrigi, da ste prišli v to hišo s tako eh, površnimi informacijami kot eh, So zakonodajalec, moram povedati, da to, eh, ta predlog, predlog ni dovolj dober in kmetovalci morajo natančno vedeti, kakšne posledice bodo imela nova merila. Jaz to tako razumem, da Eh, območja, ki so sedaj v tej schemi, bodo izključena. Razen tega želimo zagotoviti regionalno fleksibilnost eh, pri določanju novih eh, razmejitev. Razen tega moramo ponovno tudi oceniti, kdaj začeti s to schemo. 2014 naj bi se to začelo na degresivni bazi dokler niso pripravljene te karte. Torej vse te eh, vidike si moramo podrobno ogledati. Hvala, gospa kolegica. Želim vas opozoriti na to, da je ena minuta 60 sekund. Naslednji je na vrsti gospod Jar, prosim. Hvala, gospod predsedujoči, dragi eh, predstavnik sveta, kar zadeva geografske karte, moram reči,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 vsota držav članic združena v svetu, torej zakaj bi proizvajali karte, ki so namenjene tajnosti. To, tega ne morem razumeti. E, torej, zaupni ukrepi so, da bi dobili karte vsaj tistih držav, ki jih že ima komisija, ampak zgleda, da je to velika tajnost v Evropski uniji, te karte, s tem se trguje kot z blazno dragimi delnicami in to enostavno ne more biti tako. In slaba stran predloga komisije je tudi ta, da ne gre samo za fizikalno sestavo tal, temveč tudi za eh, možnost kol, pridelave na teh tleh in eh, poenotenja v Evropske uniji ne smemo pretiravati, zato so pogoji v Evropske uniji preveč različni. Zato sem zato, da eh, problematiko eh, območi eh, z omejenimi možnostmi razpravljamo brez časovnega pritiska in sicer ne v okviru skupne kmetijske politike, oziroma reforme tega, temveč v posebnem poročilu, predvsem brez časovnega pritiska bi to bilo lažje in ker je situacija tako nepregledna in ker ne moremo to temo enostavno potoniti v oceanu reforme skupne kmetijske politike in ker gre za območje z omejenimi možnostmi, ne gre za to, kdo ima prav in kdo ne, temveč gre za kmetovalce, za družine in za njihove prihodke. In zato si moramo vzeti dovolj časa za temeljito razpravo o tej tematiki. Hvala. Hvala, kolega. Eh, modri karton je. Uh, Eh, eh, torej, da gospod Kun ali sprejmate to, to vprašanje. Da. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Kolega Jar, ali se strinjate z mano, da je sistem meril, ki ga komisija predvideva za podporo območji z omejenimi možnostmi, da postavlja celoten sistem na glavo? Če sem pravilno prebral, ste vi kot majhen kmet v Mecklenburgu delovali v kriznem območju in ste zbrali izkušnje. Torej samo pašno območje 20 točk in situacija, da so to res eh, območja za menimi možnostmi. Zato vas sprašujem, kako konkretno vidite posledice za kmete v teh območjih. Pričakujemo odgovor. Hvala. No, mogoče je to razlog, da so karte, da se z njimi ravna kot stajnostjo, kaj ti eh, v bistvu rezultat, v bistvu se tega ne znamo razlagati. Pred kratkim me je obiskovala skupina iz Eifla, tam so isti pogoji, iste številke, kar zadeva vrednost tal in polovica območij ni več vrednosti eh, območje za postavljenimi možnostmi, z omejenimi možnostmi. Torej, tako ne moremo delati eh, politike. Če se države članice bojijo izročiti te karte, potem ne vem, kako naj napredujemo v tem postopku. Pričakujem več preglednosti, več transparence. Hvala. Naslednja je na vrsti minuto gospa Garcia Perez. Hvala. Gospod predsedujoči, tako kot večina kolegic in kolegov želim tudi jaz povdariti, da mora parlament zahtevati vse informacije, da bo lahko čim bolje izvedel svoje delo. Eh, Kaj ti soočamo se s težavami in veliko je tudi negotovosti v tem sektorju, kar zadeva prihodnost skupne kmetijske politike. Maja 2010 je parlament že zauzel stališče do tega vprašanja, torej območji z omejenimi možnostmi in izhajamo iz tega, da bi, samo biofizikalna merila ne zadostujejo za celotno Evropsko unijo in zato bi morali danes ponovno opozoriti na to, da je treba upoštevati tudi socioekonomska merila mnoga območja v Evropski uniji so, ki um, uh, izginjajo, ker se praznijo in ne moremo uh, nekako zatisniti oči pred to um, depopulacijo območij. Hvala. Naslednji nevrsti gospod Ajward, minuto 30. Hvala, gospod predsedujoči. Uh, Eh, območja z omejenimi možnostmi, to je pomembno vprašanje za, evropska, za evropsko kmetijstvo. kmetijstvo. V Združenem kraljestvu je tega 50 odstotkov oziroma na Irskem. In, eh, torej z ekonomske perspektive je ta schema še posebno, posebej pomembna. Gre za 100 tisoč eh, eh družin. Eh, Eh, ki jih omejujejo ti fizični, eh, fizične omejitve glede kmetovanja na Irskem. Eh, kmetje, ki živijo na teh območjih, težko ustvarijo ustrezen dohodek in tu ne upoštevamo Eh, dodatne stroške, s katerimi se soočajo kmetje na takih območjih. In zato moramo zagotoviti, da bo to ostalo v drugem stebru, da bo ustrezno financirano v okviru skupne kmetijske politike. In države članice morajo imeti možnost eh, ravnati fleksibilno pri uporabi kriterijev, tako da lahko same eh, določijo podrobno, katera so ta območja, ki potrebujejo največjo pomoč. Eh, gre seveda za plačila in na osnovi današnje razprave eh, nekatere države članice ne posredujejo teh podrobnih podatkov, kar zadeva uvrstitev teh območij na razmejitev je ponekod problematično. Eh, mogoče nam bi komisija Eh, lahko povedala, kaj je storila, da bi eh, države članice spodbudila k večji hitrosti pri pripravi teh kart. Sedaj pa gospod Hojzling eno minuto. Eh, kolegice in kolegi, pravzaprav je po, to pomeni nespoštovanje parlamenta strani držav članic in na to se moramo odzvati. Eh, Odločali naj bi o nečem, eh, česar posledic sploh ne poznamo in to so čudne igrice. Predvsem se mi zdi, čudna situacija v Nemčiji. Nemška vlada nam ne posreduje kart, Nemško združenje kmetov pa nam posreduje te karte, torej tu ne mor, nekaj ni v redu in eh, tu se moramo pro, postaviti temu porobu. Jaz mnenje, da potrebujemo v Evropi enotna merila ali zadostujo biofizikalna merila, o tem dvomim. Potrebujemo socioekonomska merila, tako da bomo vse zajeli pravično to zahteva več dela in ni možno enostavno eh, po istem kopitu oceniti vseh regij v Evropi. Zato predlagam, da bi naslednji teden v odoru za kmetijstvo imeli resno razpravo o tem. Vse mora potekati javno in transparentno in ne za zaprtimi vrati. Torej, to, eh, eh, to, tega, proti temu se moramo boriti. Naslednja pa je na vrsti gospa Girling. Eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči danes govorim za številne kmetice v, na jugu, v zahodu eh, Združenega kraljestva, Exmoor, Dartmoor in tako naprej in v drugih območjih z omejenimi možnostmi. Podpora aktivnega kmetijstva eh, zahteva eh, Eh, oziroma pomeni veliko korist za družbo, naprimer za ohranjanje krajine in tako naprej. Celoten postopek pogajan o skupni kmetijski politiki je neke vrste damoklejo meč nad kmetijami ti kmetovalci, kajti težko je sprejeti eh, tudi poslovne načrte za nje in zato je popolnoma nesprejemljivo, da bi državam članicam dovolili, da ne eh, izpolnijo svojih dožnosti v zvezi s temi območji. Torej, eh, Če bi vključili merilo obdelovalnih dni in tako naprej, bi to bilo mogoče nekaj do dobrega. Če želimo ohraniti virodostojnost, eh, Eh, in to slišim vedno spet od kmetovalcev, moramo zagotoviti predvsem informacije. Eh, predvsem tudi parlament in poslanci morajo imeti možnost, da v, v imenu svojih voljivcev sodelujo pri oblikovanju te politike. Sedaj pa je na vrsti gospa Patrao Neveš, dve minuti. Hvala, um, gospod predsedujoči, gospod predstavnik sveta komisija se je odločila, da se ne bo ukvarjala z območji, eh, z omenjenimi območnostmi na osnovi biofizikalnih meril, vendar nismo prejeli informacij o postopku in te informacije so tako pomembne, če govorimo o reformi SKP. Uvrstitev um, v ta, teh območij je pomembno za celoten model kmetijstva v Evropi. E, tu gre za določitev pomoči in nadomestil na osnovi pozitivne diskriminacije, da bi e, spodbujali kmetijsko kmetijsko proizvodno v Evropi in na tej, e, na, zato želimo, da se ohranijo eh, podeželjska območja, da ne prihaja do ocel, prevelikega odseljevanja in zato potrebujemo seveda tudi simulacije. Eh, To pa se mora zgoditi na, na detaljiran način in tu je treba opredeliti načelo subsidijarnosti pri opredelitvi kriterijev. To ne morejo biti samo biofizikalni kriteriji, temveč morajo biti tudi socialni in treba je uh, določiti tudi mejne vrednosti ob upoštevanju posebnih pogojev. In kriteriji morajo predvideti kumulacijo eh, biofizikalnih meril, torej podnebje, tal, geografska merila, kot so oddaljenost, eh, stanje eh, živinoreje in tako naprej, staleža živine. Predlog komisije pa eh, sploh ne govori o eh, geografskih, eh, eh, torej slabih stranih določenega območja, od, od, oddaljenost od. Eh, eh, centrov, od trgov in tako naprej. To pa je pomembno za Portugalsko, kjer imamo dve zelo odročni regiji, Madero in Azore. Azorske otoke, hvala. Naslednji je na vrsti minuto, gospod Tabajdi. Äh, hvala. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, začel eh, sem svojo kariero kot diplomat v takratni Sovjetski zvezi. Eh, in mnogo je bilo takrat državnih tajnosti in nisem si mislil, da bo danes v Evropski uniji eh, tajnost, kako, katere regije so uvrščene v območje z omejenimi možnostmi. To je nespremljivo. Na mačarskem je polovica med Donavo in Tiso eh, sodi v to območje, oziroma to je eh, semidezertno območje po eh, kriterijih FAO in kmetje ne vedo, ali uh, se jim bo dodelil status uh, območja z omejenimi možnostmi ali ne. Brez namakanja pa tam ne morejo preživeti. Skrinjam, strinjam se z uh, gospodom Dorfmanom, da je to nespoštovanje Evropskega parlamenta in pravzaprav je sramota, da predstavnika komisije na tej razpravi ni. Hvala. Naslednji je na vrsti eno minuto, gospod Edwards. Uh, Gospod predsednik, želim izraziti svoje skrbi na osnovi predloga komisije za reklasifikacijo območij z omenjenimi obmožnostmi. V Združenem kraljestvu so to eh, med najbolj bogatimi eh, območji, kar zadeva biotsko raznovrstnost in krajino, ampak to so tudi zelo ranljiva območja in to so območja, kjer je pomembna podpora iz skupne kmetijske politike za ljudje, ki, ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Eh, implementacija bo seveda kritičnega pomena in zato pozivam komisijo, da upošteva naslednje. Prvič, 50 odstotna mejna vrednost mora biti standardna kvalifikacija, potem naj. Eh, manjše administrativne enote morajo, se morajo uporabiti tako, da bo ta potencial eh, zrcaljen na najbolj ustrezen način. In potrebujemo tudi več fleksibilnosti eh, pri mirjenju biofizikalnih meril pri določanju območij z omejenimi možnostmi. Hvala. Kot naslednji na vrsti dve minuti, gospod Silvestr. Torej, da bi preprečili dezertifikacijo in ohranili bogatstvo naših eh, regij, eh, predvideva predlog komisije več podpore kmetom, eh, ki v območjih z omejenimi možnostmi gre, torej za pomoč, ki se bo pridružila že obstoječim inštrumentom, torej 50 odstotkov iz proračuna. Eh, do 300 evrov na hektar. Vendar eh, pomembn, te, težava je pri opredelitvi teh območij. Torej bio eh, fizikalni kriteriji ne omogočijo pametno in razumljivo razmejitev, ki bi bila v interesu kmetov ali tudi tistih, ki prispevajo denar. In eh, rezultat ne bo v skladu s tem, kar smo si zadali kot cilj Eh, torej, eh, moramo pomagati renljivim regijam, predvsem, ko gre za izkrivljene konkurence in eh, ko gre naprimer za oljke ali za druge nasade na jugu Evrope. In 60 odstotkov bi izgubili v primerjavi z prejšnjo ureditvijo. Eh, Eh, tudi pod okoljskim profilom in pod ekonomskim profilom je to treba ohraniti. Okoljsko zato, kaj ti, ti nasadi morajo ostati, gre tudi za eh, hidrogeološko zaščito tal, potem ekonomsko in produktivno prednost, gre za prihodek regije v Apuliji. Eh, imamo 53 različnih vrst oljk. Potem eh, torej v predlog komisije treba vključiti eh, večjo raznolikost in razen tega moramo, z, eh, moramo eh, zagotoviti tudi možnost kumulativnega upoštevanja posameznih vidikov. Naslednji govornik oziroma naslednja govornica, gospa Kadenbach. Gospod predsedujoči, gospod eh, predsednik svetu, eh, Predstavljam si, da predsedstvo sveta ni bilo enostavno danes eh, priti sem, eh, ker nam pač v tem porazu ne morejo predstaviti nič eh, posebnega in da se je še potrebno pogajati s komisijo. In to, kar se danes predlaga, o tem se je treba ponovno pogovoriti. Gre za teh osem kriterijev, ki prav gotovo niso osnova eh, za parlament in zlasti ne za usmeritev bodoče kmetijske eh, politike in nikakor niso ustrezna kolisa. Zato definitivno potrebujemo eh, kriterij, Eh, ki upošteva socioekonomsko situacijo in podeželski prostor eh, moramo videti kot eh, skupen prostor gospodarjenja in življenja. Samo gole številke o tleh, o vetru in tako naprej ne ustvarjajo te osnove in dejansko ehm, prosim, da ustvarimo atlas, eh, ki bo poleg eh, že eh, omenjenih kriterijev vseboval tudi socioekonomske kriterije. Prisrčna hvala za dve minuti, gospod Des. Hvala, gospod predsedujoči. Tema E, izravnalna plačila, ki obravnavamo danes, je zelo pomembna tema za naše kmete e, z območji z omejenimi možnostmi. E, ta plačila so pravzaprav zgodba o uspehu v Evropski uniji. Ta plačila so prispevala k temu, eh, da so kmetovalci lahko gospodarili s temi površinami, na ta način zavarovali kulturno krajino z biotsko raznovrstnostjo, eh, ljudje pa so dobili delovna mesta. Eh, s tem so dobili perspektivo življenja v teh področji. Zato je za mene nerazumljivo, kako komisija in svet ravnata s to občutljivo temo. Če eh, pogledamo teh osem biofizikalnih meril, eh, Eh, to pomeni, da dobimo eh, novo nepravičnost in to je bistveno bolj nepravično kot dosedani sistem, kjer je sicer nekaj razmejitvenih eh, problemov. Eh, imeli bi eh, sistem, ki bi povzročil veliko jeze. Za Nemčijo je prodrlo, eh, da bi izgubili 2,8 milijona hektarjev in 1,2 milijona hektarjev pa bi pridobili na novo. Če govorim o kmetovalcih, ki so na teh področjih, potem lahko rečem, da so presenečeni, ker naj bi kar naenkrat živeli na območju z omenimi možnostmi. Prav tako za Francijo slišimo, da naj bi razglasili neko območje za območje z omenimi možnostmi, kjer je prihodek med največjimi skratka, vse skupaj se ne sklada. Sprašujem, če se je svet eh, eh, pripravljen sodelovati z parlamentom v smislu Lizbonske pogodbe, zato da bi lahko izdelali nove predloge. Eh, mi kot eh, parlament moramo eh, svetu in eh, komisiji dati na voljo Lizbonske pogodbe, da bi končno razumeli, da te Lizbonske pogodbe obstajajo, ker očitno tega mnogi še niso dojeli. In eh, potem, ko je vse dejansko tako, kot je omenil kolega Peter Jar, da je vse skupaj že zrelo za kabaret, bi želel podati še en predlog. Eh, področje eh, komisije oziroma področje, kjer se sestajata svet in komisija, bi morali razglasiti za območje za omejenimi možnostmi, ker nam ne posredujejo več kot 66% informacij. Pricrčna hvala, gospod kolega. Sedaj pa dajem besedo za dve minute gospodu Kalinovskemu pomimo dużego zaangażowania służb komisji oraz Hvala, gospod predsedujoči. Vidim, da so komisija in države članice resnično odločene, da opredelijo, kje so območja z omejenimi možnostmi, ampak vendarle rezultati so še daleč od eh, zadovoljujočih. Namreč nimamo še vedno objektivne razmejitve teh območij. tu ne vidim dovolj razlogov, ki bi bili upoštevani, še predvsem v primerjavi z, z tem, kar se dogaja po posameznih državah. So tu razlike, torej na Poljskem je poprečna velikost 12 tisoč hektarov takega območja in to omogoča Eh, zelo velike, to pomeni velike razlike po državah članicah, kar pomeni, da dejansko ne bo možne primerjave med temi eh, območji med posameznimi državami članicami. Mi imamo zelo homogena eh, območja, kjer so tla primerljive kakovosti, potem pa imate posebno drugačno situacijo nekje ponekod drugot. Potem imamo pa še ta 66-odstotni prak, Eh, stališča SKP, ki je pa postavljen previsoko, kar pomeni, da bodo številna območja izpadla iz takšne opredelitve in bodo na ta način tam kmetovalci omejeni oziroma ne bodo mogli izkoristiti teh prednosti. Imamo znanstvene dokaze na polskem, da, da je zelo težko ponekod eh, pridelovati oziroma vzgajati živino, če ni pomoč, ustrezne pomoči. Hvala, sedaj prehajamo na govornike v okviru postopka Catch the Eye in najprej dajem besedo za eno minuto gospe eh, Fenhain. President, eh, Hvala, gospod predsedojoči, spoštovani svet, komisija. Eh, danes žal ni tako številčno navzoča, kot bi si to želela iz poštovanja do parlamenta. Kot poslanka iz regije, eh, ki jo bodo masivno prizadele te spremembe, namreč iz pokrajine Eiffel, se mi med to razpravo osiljuje vprašanje, eh, ali je to spet malo sposoben poskus, da bi kriterije ustrezno postavili tem področjem. Zlasti, ker um, nimamo na voljo ustreznih informacij, sprašujem se, ali je dejansko bil izveden ustrezen impact assessment za to, da bi uh, eh, ustrezni kmetovalcev ne potrebujemo samo biofizikalnih kriterijev, ampak tudi socioekonomske kriterije in zato pozivam eh, komisijo, da upošteva tudi ta pomemben aspekt uh, in sicer uh, ločeno celotnega svežna uh, SKP reforme o predložitvi ustreznih dokumentov eksperimentov in preverjanju eh, učinkov. Eh, prisrčna hvala. Eh, gospa Brendergast je naslednja govornica. Thank you, um... Hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi, pomembno je, da upoštevamo ustrezna, ustrezne biofizikalna merila Namreč eh, treba je upoštevati tudi, kako je z vlažnostjo in tako naprej. Na Irskem smo se o tem že pogovarjali. Treba je namreč zagotoviti, da bodo ustrezna plačila prihajala tudi skladno z obstoječimi zemljevidi, preden pač nimamo novih zemljevidov. Za Irsko je to zelo pomembno in vesela bom vaših odgovorov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa McGuinness. Ja, um, Nismo dobili nobenih pojasnil strani sveta, eh, številne države članice pa eh, vendarle nekatere podatke imajo, pa nisem tega slišala. Mislim, da 20 držav ima informacije, 12 pa jih je tudi pripravljenih deliti te podatke z nami. Eh, morda so nekateri tam odkrili zlato, pa zaradi tega nočejo eh, povedati več o teh območjih. Ampak gre za eh, občutljivo politično zadevo. Namreč tisti, ki vedo, kako smo začeli s tem, jim je jasno, kako je s temi rečmi. Parlament se namreč na noben način ne more odločati o območjih z omenjenimi možnostmi v okviru forme SKP brez teh sredstev, zato bi morali Eh, svet zato uh, eh, moramo zaprositi od sveta, da skupaj delujemo in da bomo prišli do ustreznih informacij. Poslušala sem zaskrbljenost številnih drugih kolegov in kaže, da je zaskrbljenost široko razširjena, kajti ta plačila so pomembna za preživetje kmetijstva na teh območjih in zato bi morda uh, si morali zastavljati ta vprašanja bolj pogosto. Hvala. Hvala, gospa kolegica. Gospa Mana arvoisa puhemies lfa tuki on. hvala lepa predsedujoči območja z omejenimi možnostmi so zelo pomembna če želimo ohraniti diverzificirano kmetijstvo e, to je pomembno tudi stališča varnosti prehrane če pogledamo razmere naravne razmere v katerih se to dogaja potem so seveda različne po različnih območjih in vidimo da je tu torej vlada velika raznovrstnost recimo ponekod na finskem imamo še vedno sneg, ponekod pa uh, uh, že vse cveti drugod po Evropi. Zato moramo resnično pogledati, kako je s to raznovrstnostjo, ko določamo območja z omejenimi možnostmi. Eh, recimo, če gre za kratka kmetovalska obdobja in tako naprej, vse to je pač treba upoštevati, tudi ustrezne ekonomske dejavnike, hkrati pa moramo upoštevati, tudi vprašanja, ki se tičejo prvega stebra. Gre za to, da imamo pregledne postopke in da se parlament zaveda, kako in kaj. Hvala. Gospa Ferrera. Obrigado, president. Como sabe... Eh, hvala, eh, gospod eh, predsedojoči. Eh, kot zastavljalec vprašanja me zanima, koliko časa imam na voljo. Two minutes. Dve minuti. Hvala. Eh, najprej želim opozoriti na kontekst, na novo razporeditev Eh, področji z omejenimi možnostmi. Predlog iz leta 2005 je izključil socioekonomske kriterije, eh, zato je bilo prizadetih nekaj najrevnejših področji, zlasti družinske kmetije in Evropska komisija ustraja na tem, da eh, tega vidika tudi v prihodnje ne bi upoštevali. Govori sicer o območjih z omejenimi možnostmi, ampak eh, pozablja pri tem pomembne kriterije. Eh, upoštevajo se samo biofizični kriteriji, eh, ne pa socioekonomski kriteriji in zato je neravnovesje in nepravičnost še večja, če si pogledamo številke posameznih dežel. In zato je pomembno, da ta sistem in da te kriterije še razširimo. Zlasti mislim tu na socioekonomske kriterije, na eh, diversifikacijo, eh, na eh, beg stežele. Eh, in eh, Evropska eh, komisija je izvedencem dodelila to nalogo, da določijo kriterije, vendar pa ni bilo predstavnikov iz vseh držav članic. Na to so pozabili. Leta 2010 sem že postavil vprašanje noben izvedenec, noben strokovnjak eh, iz Portugalske ni bil vključen v ta krok in nevarnosti so zelo jasne spričo dejstva, da obstaja tako zelo velika raznolikost različnih stan v Evropi eh, z tako različno kakovostjo tal. To lahko privede do tega, da bodo nekatera območja slabše obravnavana eh, in SKP mora najti odgovor na vprašanja, na katere še ni bilo odgovora, potrebujemo pravičnosti pravičnejšo razporeditev sredstev SKP, eh, tako da bo eh, mogoče zagotoviti življenje. Hvala. Eh, gospod Nikoles. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații foarte... Hvala predsedujoči, samo nekaj pripomp podobnih temu, kar so moji kolegi pravzaprav že povedali. Eh, ko govorimo o SKP, eh, ne moremo začeti stvari izvajati brez ustreznih zemljidov območij z omenjimo možnostmi. Eh, tega pa ne moremo zagotoviti, če ne bo parlament imel dostopa do ustreznih podatkov. Ne moremo uporabljati nečesa, česa ne poznamo. Zato mora parlament to pojasniti tudi državljanom. Namreč vse odločitve, ki bodo sprijete na netransparenten način, bodo postavljene pod vprašaj. Drugič, ko čakamo na te simulacije, bo komisija morala pripraviti drug pri, pr, eh, predlog, eh, ki bo upošteval to, kar smo povedali v parlamentu. Namreč kmeti, eh, kmetje pričakujejo, da bodo vsi vidiki, socialni, geografski in tako naprej, upoštevani, kar se tiče njihove proizvodnje. Hvala, gospod Levija. Hvala, gospod predsedujoči, dragi predstavniki sveta. To, kar smo danes slišali kot vaše stališče, se mi zdi pravzaprav žalitev parlamenta. To je žalitev parlamenta zato, ker nas. Eh, ker nismo na isti ravni informacij kot druge inštitucije, ki so so zakonodajalci. Ne moremo sprejeti, in to pravim kot poročevalec za reformo skupne kmetijske politike, ne moremo odločati in podati naših predlogov, če ne poznamo in nimamo istih informacij, kot jih imate vi. Torej, posledice za prvi stebr in za neposredna plačila, dodeljenih kvot za območja z omenjenimi možnostmi, tega ne bo možno simulirati brez ustreznih podatkov. Ne verjamem, da bi parlament naj dal odgovor za skupno kmetijsko politiko, če nam ne boste posredovali ustreznih podatkov. Prisrčna hvala. Gospod Svir. Spoštovani gospod podpredsednik, eh, kolegice in kolegi. Eh, jaz prihajam iz slovenije in za eh, mojo državo so izjemnega pomena ti zemljevidi ki določajo eh, naravne omejitve v kmetijstvu in vendar bi se rad ob tej priložnosti podprl kolege ki pravijo da pri določitvi teh območij niso dovolj le biofizikalna merila ampak je treba tudi socioekonomska merila vnesti pri določanju teh območij. ampak znotraj tega bi rad poudaril nekaj kar še danes ni bilo poudarjeno gre za hud demografski problem ki ga imamo v evropski uniji in pomanjkanje mladih kmetov ki so vključeni v kmetijsko proizvodnjo je eden največjih problemov prihodnosti eh, evropskega kmetijstva nedavno tega sem imel v parlamentu eh, javno eh, razpravo na to temo in je pokazalo da je samo šest mladih mlajših od petintrideset let v evropi vključeno aktivno vključeno v kmetijstvo in to je seveda zdaleč premalo zato predlagam da se v ta mehanizem vključi tudi tovrstni kriterij. Eh, je morda še kdo, ki se želi ad hoc prigasiti k besedi, gospod Keli, prosim. Keli, pite. Gospod Keli. Pravzaprav nisem želel govoriti o tem, želel sem predvsem poslušati, ampak naj povem, da se mi zdi ta razprava nekoliko, me nekoliko bega. Najprej je gospod Nikolson govoril o računskem sodišču, eh, v povezavi z delovanjem komisije, nekaj več me je zanimalo o tem, potem sem ugotovil, da je zelo zanimivo, da reklasifikacija, uh, o kateri je bilo govoreno, kaj bo izgubila recimo Nemčija in tako naprej, to se mi zdi neverjetno. Uh, in končno. To, kar je povedal eh, svet, stvari niso jasno predstavljene, parlament nima dostopa do informacij, stvari so torej nekaj hudo narobe. Uh, vse to je treba zagotoviti v interesu dobrega upravljanja in seveda ustrezne SKP. Hvala. Prisrčna hvala. E, ta hip se nišče več ne priglaša k besedi, e, zato prosim e, predsedujočega svetu za zaključne pripombe. Hvala. Zahvaljujem se za eh, to razpravo in zahvaljujem se tudi za eh, to, da se zahteva eh, velika transparentnost na tem področju. Tega mnenja sem tudi sam, kot sem že uvodoma povdaril, smo v okviru predsedovanja pozvali tudi k temu, da države članice še enkrat razmislijo o svoji drži eh, in da eh, dajo dovoljenje za objavo. Transparenca je izjemnega pomena in mi kot dansko predsedstvo bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi to zagotovili. Torej, hvala za vaše pripombe, hvala za to razpravo. Eh, prisrčna hvala, tudi sam se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri tej razpravi preden preidemo na naslednjo točko, dovolite, da vas informiram eh, o tem, eh, da